povedano, torej ni bilo ogovora, če tega ne bo tudi še v 24 urah po 105. členu, potem bodo ta priporočila sprejeta besedilo, bomo jutri v sredo 25. oktobra objavili. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je poročilo Stas, razrešnica 2015, splošni proračun Evropske unije, Evropski svet in svet.